protokol oziroma zapisnik te seje boste v naslednjih dneh dobili v odobritev. Če ne bo nobenih ogovorov, potem bomo resolucije posredovali naprej. Gospe in gospodje, smo ob koncu